It certainly is if you're expecting me to say something. Okay, good morning. Dobro jutro, kolegi in kolegice. Mislim, da lahko začnemo, gunar je z nami. Prva točka, ukrepi za zmaševanje stroškov razvijanja zelo hitrih elektronskih komunikacijskih omrežij. Poročevalka je gospa Edith Hercog, izvolite, beseda je vaša. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je bilo dobro poslašati, eh, počakati na vsaj eh, dva glavna poročevalca v senci. Počakali smo na gospoda Hkmarka, gospoda Čičestrja. Govorimo o uredbi sveta in parlamenta o zmaševanju stroškov razvijanja zelo hitrih elektronskih komunikacijskih omrežij. Visoko kakovostna digitalna infrastruktura je bistvena za moderno inovativno gospodarstvo, tako da je to hrbtenica, ki jo mora parlament eh, spodbujati v programu rasti. To je že tudi hrbtenica enotnega trga. Predstavlja veliko možnosti za rast, za zaposlovanje, še posebej za eh, MSP, pa tudi za velike podjetja. preden se lotim podrobnosti, bi rada povedala, da moramo imeti pristop od zgore na vzdolj, pa tudi od spode na zgor. Najprej moramo upoštevati globalni izziv, ki je pred nami in ta globalna tekma, v kateri smo, eh, to moramo upoštevati. Afrika že ima omrežja 4G, vse to moramo upoštevati upoštevati in odgovor na ta vprašanja je po mojem mnenju eh, enotni trg. Zakonodajni format, ki ga bomo izbrali, mora biti tisti, ki predstavlja najkrajšo pot do tega cilja, ki si ga zastavljamo. Strategija Evropske unije 2020 poudarja pomen širokopsovnih povezav. Do leta 2013 in do 2020 eh, moramo zagotoviti dostop vsem državljanom, do leta 2020 morajo imeti eh, državljani nad 30 megabitne eh, linije in po tem času eh, linije, ki so hitrejše od 100 megabitov na sekundo. Ne smemo eh, presel, eh, presel, presel, preseljevati ljudi zato, da bi eh, ti imeli dostop do širokoposobnih povezav. Eh, ljudje, če nimajo takšnih povezav, se lahko preseljujejo, zapuščajo podeželje, imamo regionalno politiko, eh, vse druge politike, ki se gibajo v tej, v tej smeri, ampak če ljudje nimajo dostopa do interneta, postanejo eh, mobilnejši, se preselijo. Mislim, da moramo nadeti tudi ta regionalna očala in pogledati skozi njih ena od naših strategij mora biti najti pravno ravnote, pravo ravnoteže med eh, področji, ki so visoko poseljena in eh, tistimi, ki niso tako gosto poseljena. Predlog komisije se sredotoča na civilno inženirstvo, ki lahko predstavlja 80 eh, odstotkov vseh stroškov, zagotavlja sinergije med elektronskimi komunikacijskimi orodji in omrežji. Uh, za druge storitve, tako koordiniramo eh, uporabnike in pasivno infrastrukturo. Ključni elementi se nanašajo na obstoječo infrastrukturo, preglednost, eh, izdajanje dovolilnic in eh, upravljanje z opremo. To zakonodajo moramo obravnaviti tudi v luči instrumenta za povezovanje Evrope pa tudi načrta za obnovo. Leta 2008 smo dali veliko sredstev na voljo v sklopu tega programa. Naučili smo se pomembnega nauka, kljub temu, da je bil eh, ta denar na voljo zaradi počasnega izdajanja dovolilnic, zaradi premalo koordinacije. Porabljanje denarja ni bilo tako lahko kot smo pričakovali leta 2008. Tako mislim, da obstaja jasna potreba po tej zakonodaji. Katere so težave, ki jih moramo rešiti? Oska grla v obstoječi pasivni infrastrukturi. Neučinkovitost, kar se tiče izdajanja dovolilnic, izboljšati moramo postopke. Obstaja tudi oska grla, ki se nanašajo na povezovanje z uporabniki, sodelovanje med nacionalnimi in podnacionalnimi eh, ravnemi. Omogočati moramo dostop do infrastrukture, spoštovati moramo načelo subsidijarnosti in tako dalje. Eden od izzivov, ki ga vidim pred nami, je naslednji. Industrija se zaveda eh, vprašanj, ki se zastavljajo, ampak premalo je sinergij, ni veliko eh, energetskih podjetij, eh, ni veliko drugih omrežji, ki bi se zavedala možnosti na tem področju. Ne razumejo vsi, kakšni so vložki, kakšne so možnosti, tako da moramo hitro vsi skupaj sodelovati tako strani parlamenta, kot tudi strani parlamenta, moram, eh, kot tudi strani komisije, moramo osveščati eh, z eh, posamezne partnerje, sodelovati moramo z njimi. Mi tukaj v parlamentu imamo dva glavna razloga, zakaj pospešiti naše postopke. Prvič, ta parlament je v preteklosti že večkrat povdaril potrebo po enotnem trgu na tem področju. Poleg tega, smo že večkrat povedali, da želimo vsem evropejcem omogočiti uporabo interneta. Gre za vprašanje konkurenčnosti. To je en razlog, obstaja pa še drug razlog in ta je institucionalne narave. Nimamo veliko časa, kmalo bodo nastopile evropske volitve, če želimo biti uspešni potem moramo sprejeti naše poročilo še pred volitvami. To pomeni, da bomo morali o te poročilo razpravljati na plenarnem zasedanju januarja oziroma februarja. Hitri moramo biti, združeni moramo biti, konstruktivni moramo biti, če želimo doseči ta cilj. Po pogajanjih o večletnem finančnem okviru, ki so zaključile ki so zaključila včeraj, se zdi, da številni komisari pripravljajo zakonodane akte in kmalo se bomo znašli v situaciji, ko bodo vsi želeli končati eh, prvo obravnavo v januarju, februarju in marcu, zato moramo porabiti našo konkurenčno prednost. Eh, ta zakonodajni akt je že v obravnavi v parlamentu, tako da lahko z delom pričnemo. Moja prošnja za kolege je, da pač začnemo delati čim prej in da s tem delom čim prej zaključimo. Naslednji izziv za nas bo, kako mobilizirati svet. Tako kot parlament bo tudi svet pod pritiskom strani različnih komisarjev, eh, ki bodo mahali z različnimi dosjeji. Eh, nekateri so že v pripravi, nekateri še le prihajajo. Litovsko predsedstvo ni umestilo tega dosjeja kot tisto glav, glavno eh, prednostno nalogo eh, s eh, predsedstvom socialistov. Danes potujem v Litvo in o tem se bomo prav tako tam pogovarjali. Kakšni so načrti? Prvo kot prvo, osnutek poročila želim predstaviti do 3. septembra, vem, da časa ni veliko, imamo le še nekaj tednov pred nami, ampak s kolegi bomo uh, večino poletja preživeli tukaj, delali bomo tako, da bomo um, do konca julija še vedno pridni. Dokument bo pripravljen v angliški različici, tako da bo za kolege lažje vse skupaj prebrati. V različnih fazah dela bom predstavljala različne različice besedila, tako da se bomo lahko o tem sproti pogovarjali. 3. septembra bi rada uložila poročilo v eh, prevajanje, konec septembra pa lahko odbor ITRE prvič oziroma drugič obravnava to temo, poteče lahko razprava na to, pa bi lahko imeli 3. oktobra naprimer. Eh, rok za ulaganje predlogov sprememb. Še nekaj naj omenim in to se sicer ne tiče naše agende. 2. Eh, oktober načrtujem javno predstavitev socialistov. Tukaj ne bomo imeli časa, zato ker pač eh, naša časovnica tega ne dovoljuje. Tako da kakorkoli že, 3. oktober bo rok za uložitev predlogov sprememb. Na to pa bomo verjetno 28. novembra ali pa oktobra, ne vem, novembra verjetno, vse, kar rad mi lahko pomaga, bomo glasovali, imeli bomo dovolj časa za pripravo kompromisnih prilogov sprememb skupaj s eh, poročevalci v senci. Do januarja oziroma februarja pa lahko na to poročilo umestimo na dnevni red plenarnega zasedanja analizirala sem že mnenja nacionalnih parlamentov, eh, švedskega, angliškega, slovenskega, nizozemskega, njihova mnenja sem že prebrala. Večina teh mnen se osredotoča na načelo subsidijarnosti. Želim biti odprta, želim vam povedati, da ta zakonodajna, eh, ta zakonodajna eh, vaja, zakonodajni akt ni vrzel, ki bi jo morali preskočiti. To je Eh, hrib, če se lotimo tega hriba, je bolje, da se ustavimo nekje na sredini pred poletjem, ne, eh, kot pa da sploh ne naredimo nobenega koraka eh, na okrever. Če ne bomo naredili ničesar, potem dela ne bomo končali do konca mandata. Pripravljeno sem poslušati kolege in kolegice in kot v preteklosti tudi sedaj obljubljam, da bo sodelovanje moja metoda. Nočem se prepirati toliko za enkrat. Popolnoma sem pripričan, da bodo eh, moji visoko sposobljeni kolegi, da bo sta Huckmark, gospod Hrkmark eh, in gospod Čičester naredila vse za to, da bi čim prej končali s tem dosjejem in da bomo eh, obene prebudili tudi vse speče eh, lepotice, vse trnjulčice eh, z področja, iz podjetij, drugih industrij, ki morajo na to gledati kot na dodano vrednost za njihovo lastno delo. Hvala. Thank you very much, Ms. Herzog. Najlepša hvala, gospod Herzog. Potrdim lahko datume, ki jih je omenila gospa Herzog. O osnutku poročila se bomo pogovarjali 18. septembra. Rok za odajo predlogo sprejem 3. oktober, na to pa glasovanje novembra gospod Hekmark, želite prav tako delati na tem dosjeju poleti? Najlepša hvala. E, veselim se že dela poročevalke tekom poletja. Pozdravljam njene besede, veselim se, veselim se sodelovanja, e, ko se bomo ponovno srečali septembra. Vse, kar je poročevalka povedala, se zdi modro, razumno in pragmatično. Nekaj besed sem želil, želil nameniti naravi tega dosjeja lahko bi dejali, da je precej tehnične narave. Spustiti se moramo v podrobnosti. Tam se namreč skriva hudič, tako da to je delo, ki ga moramo opraviti. Pomembno je, da poročevalka in mi vsi razrešimo vprašanje, eh, ki se tiče naših ciljev, kaj želimo doseči s tem procesom. Pomembno je, da zmanjšamo stroške razvoja eh, takšnih zelo hitrih omrežij. Vemo, da je to poročilo povezano s še enim poročilom, ki se eh, tiče instrumenta za povezovanje Evrope, ki se tiče dodeljevanja sredstev za eh, javno porabo tam, kjer je to potrebno. poročevalci za dolgoročni, eh, dolgoročni proračun, za večletni finančni okvir. Eh, tukaj se je marsikaj spremenilo, kolegi so marsikaj spremenili, ampak to je ena od metod, ki jih imamo na voljo, zato da pridobimo nekatera sredstva nazaj in da s tem zmanjšamo stroške razvoja različnih omrežij. Mislim pa, da je pomembno ob enem upoštevati tudi dejstvo, da ko se spuščamo v takšne podrobnosti, Evropa dobi drugačen pridih ne le eh, z vidika narave, ampak tudi z vidika podeželja, z vidika urbanih področji. Nekatere države imajo precej manj prebivalcev kot druge, niso tako gosto poseljene, eh, imajo ogromna področja, ki sploh niso poseljene. To je zelo pomembno upoštevati, ko eh, dajemo na voljo izbiro različnih tehnologij. To je pomembno tudi, ko se zastavljamo dolgoročne cilje, kaj želimo doseči v prihodnosti, kaj se bo zgodilo, ko bomo vzpostavili vse, vse te eh, zelo hitre povezave. O tem sem govoril tudi v zvezi z drugimi dosjeji, o katerih razpravljamo. Pomembno je, da ustvarimo priložnosti za Evropo, da ta prevzame vodilno vlogo, ko gre za kapacitete prenosa in hitrosti prenosa komisija še vedno govori o 30 eh, megabitih, o 100 megabitih. Ti cilji so zastarali. Doseči moramo druge cilje, v drugih doseh, naprimer v instrumentu um, za povezanje Evrope. Tam govorimo o enem uh, eh, gigabitu bajtu in 100 gigabajti. Ko govorimo o omrežji 4G, moramo poštevati razvoj takšnih omrežij in to je eden od načinov, eh, ene od poti, na katerih lahko potujemo. glede 30 megabitov, če sedaj začenjamo z dolgim postopkom, zato da bi zagotovili takšne povezave za podeželje, potem moramo biti prepričani glede enega. In to je dejstvo, da bodo podeželja, podeželska območja eh, v slabšem položaju. Zagotoviti moramo visoke kapacitete, visoke hitrosti. In ti cili so izjemno pomembni včasih bo to pomenilo, da bo potrebno spremeniti tehnologijo, izbrati neko drugo tehnologijo. Včasih bo potrebno spremeniti način investiranja, če imamo napačne cilje, potem tudi naložbe ne bodo prave. In ta tveganja so jasna. še vedno govorimo o številki 30 MB in to, to je zastarelo. Na japonskem že uh, poskušajo z optimičnimi povezavami, ki omogočajo 14 biljonov uh, bajtov na sekundo. Vse nove storitve, ki se bodo pojavile v prihodnosti, bodo zahtevale eh, visoke kapacitete, visoke hitrosti. In če tega ne bo, potem ne bomo uspeli razviti takšnih storitev tukaj v Evropi na naših trgih. Takšna je pač realnost. Zato bi rad prosil pročevalko, ko bo eh, to poletje delala, da najprej razreši vprašanje tega, kakšne cilje bomo imeli. Mislim, da je to eh, eno izmed najpomembnejših vprašanj. Ugotoviti moramo, kaj moramo urejati na evropski ravni in kaj na nacionalni oziroma lokalni ravni. Mislim, da ni najboljši eh, način tukaj urejati, kako graditi hiše, kako razvijati in graditi ceste. Mislim pa, da bi bilo vseeno modro razpravljati o tem, kako zagotoviti, da se uporabljajo vse možnosti eh, pri naložbah, pri razvoju infrastrukture, da odpiramo možnosti za operaterje, za, eh, na, za investitorje, da ti delujejo čim učinkoviteje. To je moje sporočilo za poročevalko. Razrešiti moramo to vprašanje, kam bomo prišli, kam se bomo usmerili pri teh različnih dosegih. Kaj lahko naredimo na tem mestu, da bi pomagali temu delu in kaj je tisti eh, najpragmatič, najpragmatičnejši eh, način zagotavljanja subsidijarnosti. Ko govorimo o subsidijarnosti, tukaj ne gre le za vprašanje formalnosti. Nekatere zadeve lahko opravimo bolje na lokalni in nacionalni ravni. Takšno je pač dejstvo. Mislim, da evropska raven ni tista raven, ki je najbolj primerna urejanju eh, širokopasovnih povezav na severu eh, Švedske ali pa v, eh, na Finskem ali pa kjerkoli druge. Uravnotežiti moramo subsidijarnost, zagotoviti, da imamo na voljo najboljše možnosti za najboljše odločitve. Hvala. Hvala, gospod Hekmark. Gospod Čičester. Mr. Chairman, thank you very much. Hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi, da se zahvalim kolegici Edith Herzog za njen uvod v to temo. Hvala, da ste pokrili postopkovno plat zadeve, tako da vemo, kje smo. Vedno je treba paziti, ko govorimo o visoki tehnologiji in moji otroci Eh, nimajo najboljšega mnenja o mojih sposobnostih na tem področju, ampak vseeno, prišli smo daleč. Prišli smo daleč, včasih smo menili, da je infrastruktura zgolj eh, ceste, železnice in morda kanali. Široko poslovne povezave so bistven del našega gospodarstva, naše družbe. Narediti moramo vse, kar lahko za to, da ponovno prevzamemo vodilno vlogo, ki jo je Evropa že imela v preteklosti na področju elektronskih komunikacij. Malce sem eh, previden pri tem, ko razpravljamo o eni rešitvi za vse. Upoštevam naprimer delo v eh, moji državi članici, eh, v regiji, ki jo predstavljam, na jugozahodu, kjer je veliko eh, javno-zasebnih partnerstv, ki zagotavljajo široko poslovne povezave. In dejanja so vredna več od besed. Mislim, da moramo spoštovati načelo subsidijarnosti, spoštovati moramo obstoječe delo držav članic. Tisti, ki ne upravljajo toliko dela, kot eh, bi si tega morda želili drugi, tiste je potrebno spodbujati da uberejo jasno zakonodajno pot. Sam sem za spodbujanje in kolegi verjetno eh, vedo, da nisem za zavezujoče cilje. Všeč so mi cilji kot takšni, ampak težava zavezujočih ciljev je bodi si to, da so eh, predragi, bodi si, da jih sploh ne moremo doseči. Pozdravljam ideje o tem, da bi zmanjšali stroške razvoja takšnih omrežij. Upoštevam tudi komentarje Gunarja Hkmarka glede instrumenta za povezovanje Evrope. Zdi se, da bi radi naredili z 10 odstotkov proračuna to, kar smo imeli na začetku eh, zastavljeno kot glavni cilj. In to bo težko. V veliko veselje mi je in s tem bomo nadaljevali tudi tekom poletja, da bo Edith Herzog eh, trpela in v suženstvu delala na tem besedilu. Upam, da boste čim prej končali s pripravo tega besedila in boste lahko uživali v poletnem odmoru, ki ga vsi potrebujemo. Veselim se, da bom lahko s tem delom nadaljeval eh, septembra. In morda bom takrat imel malce več tehničnega pogleda v te zadeve kot sedaj. Hvala, gospod predsedujoči. Thank you, Mr. Chichester. Hvala, gospod Chichester. Gospod Kelly je prosil za besedo. Izvolite. Kvereboč. Najlepša hvala. Najprej bi rad povedal, da smo izredno srečni lahko, da imamo tri tako kvalificirane kolege z nami, Edith, Gunarja in gospoda Čičesterja. In naši kolegi nam lahko dajo eh, zelo pomemben pogled v to področje to področje. Včasih eh, nas lahko zanesejo idealist, preveč idealistični eh, cili, nismo dovolj praktični in na to se vse skupaj konča z nerealističnimi ideali, ki spodbujajo zgolj frustracijo. Imamo zmanjšani proračun, ne, smemo, ne moremo doseči vsega, kar smo želeli in zavezujoči cili, ki jih ne bomo mogli doseči, bodo predragi. To nima smisla. Regijam bi morali eh, omogočiti, da se odločijo, kaj lahko dosežejo, na to pa jim lahko priskočimo na pomoč pri razvoju infrastrukture. Dejstvo je, da mora Evropa zagotoviti svojo lastno konkurenčnost, ki smo jo izgubili. Deloma smo manj konkurenčni, zato ker poskušamo preveč stvari nazirati tukaj v Bruslju centralno. In včasih eh, nas zaradi tega obtožajo, bodi si pravično, bodi si nepravično. Sedaj imamo priložnost, da se razvijamo, da dosežemo preostanek sveta in da jih prehitimo. Imamo strokovna znanja, imamo kritično maso, potrebujemo investicije in pravo politiko. Razumna politika eh, spodbuja naložbe ni dvoma, da lokacije ne bodo tako pomembne kot pa eh, povezave. Tako da moramo eh, pomagati pri razvoju povezav. Upam, da lahko to naredimo praktično, razumno, v tem eh, smislu bomo lahko dosegli naše cilje 2020. Edith, nadaljuj s svojim dobrim delom, uživaj. Eh, v poletju in vidimo se z razumnimi, praktičnimi in dosegljivimi idejami septembra. Hvala. Gospa Hercog. Ah, komisija, se upravičujem, komisija, izvolite. Grossman. Gospod Grossman, izvolite, beseda je vaša. Morning, uh, to... Dobro jutro vsem skupaj. Hvala, da ste dali komisiji priložnost, da komentira vse to, kar smo slišali doslej. Cenim zavezanost eh, odbora in poročevalke, da ta dosje obravnavajo čim prej. Vsi se zavedamo, da mora Evropa ponovno postati konkurenčna. Časa ni veliko ambiciozni cilji digitalne agende Evrope so vključeni tudi v Evropi 2020 in če ne bomo na tem kraju, v tem času sprejeli pravih ukrepov, potem nam verjetno ne bo uspelo doseči teh ciljev, ki smo si jih zastavili. Če tudi uh, ljudje menijo, da imamo že sedaj težave z doseganjem teh ciljev, vseeno pa se moramo potruditi. Komentiral bi rad dva elementa, ki sta bila izpostavljena. Tehnološka neutralnost. Naj vas ne skrbi, naš predlog vključuje to načelo, ki je vključeno v naš splošni okvir. Naš pristop je tehnično neutralen, želimo, da bodo eh, hitre, širokopasovne povezave neutralne in da bodo ti ukrepi dobri za razvoj teh povezav. Upoštevamo tudi ulogo eh, mobilnih omrežij, ki prav tako omogočajo visoke hitrosti in ki prav tako zahtevajo eh, dostop do obstoječih infrastruktur. Vse skupaj želijo, želimo povezati. To je povezano tudi z manjšanjem birokracije mobilna omrežja se uh, ukvarjajo predvsem s počasnim izdajanjem dovolilnic. To, to so njihove težave. Vprašanje izbire instrumenta in pa vprašanje subsidijarnosti. Vse to moramo razjasniti. Komisija je dobro razumela ta vprašanja, in ta vprašanja so vključena tako v vodni izjavi, eh, ocene učinka, kot tudi v obrazložitvenem memorandumu. Glede načela subsidijarnosti pa bi rad povdaril naslednje. Nismo tukaj, da bi govorili o pristopu, ki ustreza vsem, enem samem pristopu. Ne, govorimo o omogočevalnih ukrepih in ukrepi, ki jih predlaga komisija, bi morali omogočati eh, posamične rešitve, ki jih izberejo deležniki, ne zgolj eh, telekomunikacijske operaterje, ampak tudi operaterji drugih omrežij, drugih storitev. Gre torej za omogočevalni akt, ki se osredotoča na posamezne pravice, posamezne možnosti vseh deležnikov. tem pojasnjujemo tudi izbiro akta, izbrali smo uredbo, ne pa direktivo. Izogniti smo se namreč želeli popolnemu usklajevanju področja, ki je po naravi zelo lokalno. Kot sem dejal, se osredotočamo na zelo specifične pravice in obveznosti. Ampak ti ukrepi morajo postati eh, izvedljivi čim prej. časovnica se ne bi šla, če bi si izbrali direktivo. Eh, države članice bi imele 18 do 24 mesecev za prenos in potem bi morali vse skupaj eh, analizirati, se izogniti fragmentaciji in tako dalje. Zaradi učinkovitosti našega dela in eh, pri tem smo dobro razmislili, smo se torej odločili za uredbo. V našem obrazložitvenem memorandumu uh, lahko najdete sklice, ki se nanašajo na upoštevanje resolucije Evropskega parlamenta, ki je bila sprejeta pred približno letom dni na temo akta o enotnem trgu. Tudi tam je bila eh, ta možnost uredbe eh, tista, ki ste jo podpirali. To je eh, prava izbira za podjetja, za državljane, za zasebni trg, za vse. Sledili smo stališču Evropskega parlamenta pri tem smo želeli seveda upoštevati dejstvo, da je ta pobuda nadgradnja eh, drugega akta o enotnem trgu. To je eden od ključnih ukrepov na tem področju. Glede subsidijarnosti, glede iskanja pravnega ravnotežja, kakšna je dodana vrednost na evropski ravni in kaj naj prepustimo eh, delovanju na nacionalni, podnacionalni ali celo lokalni ravni pri tem bi rad povdaril, da predlog že zagotavlja to ravnotežje. V veliki meri. Usklajujemo eh, nekatere ukrepe, ki so zelo omogočevalni, ko gre za eh, spodbujanje potencijala do 60 milijard evrov. To niso zgolj navadne podrobnosti, to so zelo pomembni ukrepi, ampak vse skupaj je potrebno spremljati, vse skupaj je potrebno nazirati. Način vzpostavljanja širokopasovnih hitrih povezav pa je eh, v rokah držav članic. Na voljo dajemo različne eh, modele, na, na različno dobro prakso, bodi si eh, javno-zasebna partnerstva, ki ste jih omenili, pa drugi modeli, različne možnosti odprtega dostopa vse to so možnosti, ki pa jih ne prejudiciramo. Ampak zgolj ponujamo. Predlog uredbe državam članicam omogoča, da gredo onkraj tega, kar predlagamo sami. To je le signal, da se na naši strani dobro zavedamo, da gre za tisti ključni izziv pri iskanju pravnega, pravega ravnotežja seveda bomo pri tem sodelovali s tem odborom, z Evropskim parlamentom in svetom. Najlepša hvala. Gospod Hercog. Uh, Najlepša hvala, hvala komisiji in predvsem hvala kolegom poslancem za njihova mnenja, za njihovo odprtost do konstruktivnega načina dela. Dva elementa bi rada poudarila tam je potrebna globoka razprava. Prvič, možnosti, priložnosti eh, konvergence energetskega in telekomunikacijskega trga. Energetski trg je že prisoten v vseh gospodinstvih, tako da ga lahko uporabi, uporabimo eh, v naš prid. Energetska omrežja, pametne mreže so lahko vir sinergije za telekomunikacije. To sodelovanje, to združevanje je ena od glavnih tematik, ki bi jih rada dodatno razvijala. Enako velja za eh, vrednostno verigo, ne govorimo zgolj o telekomunikacijskih podjetjih, govorimo tudi o dobaviteljih in tako dalje. Nočem biti tako kot Lenin dva koraka eh, naprej, na to pa en korak nazaj, rad, rada bi, da se precej izboljšamo, da ne bomo vedno znova stopali nazaj. Upam, da bomo dosegli cilj, ki ga je izpostavil tudi gospod Hökmark, da omogočimo dostop do interneta vsem, tudi tistim na podeželju. Hvala. Thank you, Ms. Herzog. Uh, let me just repeat. Hvala lepa, gospa Herzog. Samo da še enkrat ponovim časovnico. Osnutek poročila 18. september, rozlo vložitev predlogu spremem 5. 3. oktober ob 12. 5. novembra bomo v odboru ITRE glasovali, januarja pa bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju ali pa morda februarja. V redu, sedaj pa kratek odmor, do desetih se vidimo takrat. Morning, and we will start the vote. Dobro jutro, gospe in gospodje. Čez minuto začnemo z glasovanjem. Sedite, prosim. Der Herr Reul möchte, dass wir pünktlich sein, sind. Deswegen fangen wir an. Gospod Reul želi, da smo točni, zato bomo kar začeli. Dobro jutro vsem. Zelo veliko glasovanj nas čaka danes. Zato vas lepo prosim, da sedete, da bomo lahko glasovali. Nekaj glasovanj je tudi precej zapletenih, zato bomo verjetno zadeve preverjali elektronsko, kar nam bo vzelo še več časa, zato predlagam, da kar nadaljujemo. Najprej bomo glasovali preizkusno, zato da preverimo, ali glasovalne kartice delujejo in glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Deluje. Odlično. Začeli bomo. Gospod Castillo, vse v redu? Odlično. Najprej bomo glasovali o kakovosti goriva in o direktivi o energiji iz obnovljivih virov energije. Gospod Kvadras, želite besedo? Ne, imate sedaj svojo glasovalno kartico. V redu, eh, to je zelo dobro sloh, če glasujemo o vašem poročilu. Najprej predlog spremembe 145, da je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 12, to je za, proti, vzdržanje, sprejeto. 1-5-4, to je za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Predlog spremembe 155, to je za, proti, vzdržanje, sprejeto zavrnjeno. 1, 5, 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1, 4, 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti 146? V redu, preverjamo. Vote is open. Vote, vote is closed. Konec glasovanja. 18 za, 37 proti, zavrnjeno. 1, 4, 7 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 17, do je za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. 158, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 164, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa dva identična predloga sprememb 166 in 167, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 168 in 268 bomo vzeli skupaj, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. 170 in 269 v svežnju, kdo je za, proti, vzdržani, zvrnjeno. Spet v svežnju 169 in 271, kdo je za proti vzdržanju. Zavrnjeno. 171 in 100 oziroma 270 v svežnju, kdo je za, proti vzdržanju. Spreto. 172 in 272 je za, proti vzdržanju vzdržani. Zavrnjeno. 173 do je za, proti vzdržani. To bomo preverili. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. V redu. Ne dvigate rok sprejeto. Kompromis 13, kdo je za, proti vzdržanju. Sprejeto. Ali želite to preveriti? V redu. Preverjamo. Kompromis 13. Gre za kompromis 13. Izvolite. Konec glasovanja. 47 za, torej sprejeto. Predlog spremembe 1, 8, 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 191, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 192, kdo je za, proti. Vzdržane. Sprejeto. Kompromis 15. 192. V redu. Preverjamo. Klaus. Konec glasovanja. 40 za, 14 proti sprejeto. Kompromis 15 do za, proti vzdržani sprejeto. 210 do za, proti vzdržani zavrnjeno. to 95 do 197, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 198, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 199, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 201, do je za, proti, vzdržani. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Gospod Tomson, želite preveriti? V redu, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 202, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 229, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 231, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 230 in 251 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. V redu, nadaljujemo z 2-3-2, kdo je za, proti. Ne vidim rok, dvigate roke, prosim. Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 2-5-3, kdo je za, proti. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 254, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto trinajst, to je za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Dvesto petdeset, to je za, proti vzdržane. Zavrnjeno. 214 je za, proti, vzdržane, zavrnjeno. 255 je za, proti, vzdržane, zavrnjeno. Kompromis 16 je za, proti, vzdržane, sprejeto. 266 in 267 skupaj. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. 273. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. 274. Kdo je za? Proti. vzdržani. To bomo preverili. 274. One EPP too much. Eden iz EPP-a je preveč. Ok. Ja. It's okay. It's... V redu. 22 za, 32 proti zavrnjeno torej. 275 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 276 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 in 286 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 18, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto kompromis 19 skupaj z 34, 298 in 299 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 20 do 315 do je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 21 do 326, do je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 22, do je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 41, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 42, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 44, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 43 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 49 je za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 3 je za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 4 je za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 60 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 71 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 76 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 74 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 78 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 77 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 77 je bil sprejet. 75. 75, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 79, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 81, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 80, kdo je za? Proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno, 82, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, kompromis 5, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 93 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 6, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 104 do za, proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, 113, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, 114, kdo je za, proti, vzdržani proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 8, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 9, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 1, 2, 2, kdo je za, proti. Mm, ne dvigate rok zato ne morem videti, kako glasujete. Zato preverjamo 122. Glasujemo. E Dva EPP-ja sta preveč. Kar trije so preveč. V redu, konec glasovanja. Sprejeto. 123, kdo je za, proti, vzdržani. 1, 2, 3. Zavrnjeno. Sedaj pa v svežnju od 8 do 126, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 129, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 11, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 142, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 143, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 1, 4, 4, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje, ki bo seveda potekalo elektronsko. Glasujemo. Nekdo iz IPP-ja e je preveč. konec glasovanja. 47 za, 8 proti, nihče se ni vzdržal. Čestitke, gospod Vidal Quadras. Naslednje poročilo je poročilo Berlinguer. Začeli bomo s predlogom spremembe 2 in 59. V svežnju, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis. Tri, za, za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog sprejem štiri, da je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog sprejem 61, da je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog sprejem 5, da je za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 6. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 6. Eh, predlog spremembe 66. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 6. 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 69 do je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog SVMB 8, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 70, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 72, kdo je za, proti vzdržani sprejeto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 proti vzdržanje zavrnjeno, 80 do je za, proti vzdržanje zavrnjeno. V svežnju 79 in 78, to je za, proti, to ni jasno vzdržani, mislim, da bomo to preverili elektronsko. Glasujemo. It's open for 79 and 78. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 30 za, 25 proti. 81, to je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 82, to je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 10, kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto. 86 je za, proti vzdržani. Sprejeto. 88 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 89 je za, proti. Vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti? V redu, preverjamo 89, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 30 za. 91 do je za. Proti vzdržane. Zavrnjeno, 92 je za, proti, vzdržane. Zavrnjeno, 93 D, do je za, proti, vzdržane. Zavrnjeno, 94 do je za, proti, vzdržane. Zavrnjeno, 95 za, proti, vzdržane. Zavrnjeno. 96 je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Sprejeto se popravlja predsedujoči. 97. To je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 98. To je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 9D. Kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto. 99 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 100 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 101, kdo je za, proti. Kdo je za? Sprejeto. 102. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 103. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 104D. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 105D. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 14, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 15, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 120, kdo je za, proti, vzdržani bomo zdržani. To bomo preverili elektronsko, glasujemo. Okay. The vote is closed. Konec glasovanja. 27 za, 24 proti, sprejeto predlog spremembe 13, to je za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 17, to je za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 15, to je za proti vzdržani. Sprejeto. 123, to je za proti vzdržani. Sprejeto. 16. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 126. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 124. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 127. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno, 128 do je za, proti, vzdržani, sprejeto, 129 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 131, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 132 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa skupaj o 17 in 133 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 19 do je za, proti vzdržani sprejeto. 137 do je za, proti vzdržani zavrnjeno. 136 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 20 Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 142. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 143. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 143. Preverjamo. Mati majfo. uh, because I have a plus from the uh, word is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Se opravičujem. 144. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. 145. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. 20. D. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto. 1, 4, 6. Lahko glasujemo v svežnju od 1, 4, 6 do 150. Je to v redu? V redu. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. In potem od 1, 5, 1 do 1, 5, 4 v redu, bomo glasovali po posameznih predlogih sprememb. 151 do je za, proti vzdržani. Zavrneno. Najverjetno je bilo sprejeto. Bomo preverili. Da pa da zaupam. Ah. Sprejeto ena, pet. Dve, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 153 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 154 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa v svežnju 21, 22, 1, 5, 5 in 23 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Kompromis 21. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 157. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 158D. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto to bomo preverili elektronsko glasujemo. 158D will have a check, the vote is open. Closed. The vote is closed. Konec glasovanja. Zabrnjeno. 159, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 160 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 22 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 163 do je za. 163 do je za. Proti vzdržani. Sprejeto. 164 do je za, proti vzdržani vzdržani. Sprejeto 165 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 166 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, kompromis 23 do je za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 2, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 33 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 32 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 1, 2 za, proti vzdržani, sprejeto. 35 D, 2 za, proti vzdržani, sprejeto. 37 je za, proti vzdržani, sprejeto kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 42 je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 43 je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 46 je za, proti, Nisem prepričan, ne dvigate rok. Bomo preverili elektronsko. 46, glasujemo. Zelo težko je, če ne dvigate rok. Konec glasovanja. Sprejeto. 48 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kom... To želite preveriti? 48. Prav. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 6, 2 za, proti, vzdržani. Sprijeto. 55, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 56. Nihče ne dviguje rok. Dvigujte roke. Seveda pa bom preveril z veseljem. 55, izvolite. Dobar rezultat. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Se opravičujem, gospod Belet. 56 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje, elektronsko. Glasujemo. vote is closed. Konec glasovanja. 50, unanimity. Yeah, unanimity. 52, torej sprijeto, soglasno, čestitamo gospod Berlinguer. Zdaj prihajamo k poročilu Buzek za pravilno delovanje notranjega energetskega trga. Začnimo z predlogom spremembe 42 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Predlog spremembe 46 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne? Sprejeto se popravlja predsedujoči, predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 ne, ni v redu. Bomo preverili 48. Ja, ja, ja but do it on the right time. 48. 48, we check. Rejected. Against, 32. Proti, 32. 20 jih je za, torej zavrnjeno. 48 za, proti. Ozoržani, zavrnjeno. 50, predaj smo imeli 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti. Vzdržani, sprejeto. Prehajamo k 67 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 67. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 70 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 71 za, proti, vzdržani. Ja, se oproščam, pravi predsedujoči prvi del. Torej, prvi del 71. predloga je sprejet. Sprejeto. O drugem delu ne bomo glasovali. Prehajamo 72 za, proti, zdržani, sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Imko 2 za, proti, vzdržani, sprijeta. Predlog spremembe 75 za, proti, vzdržani, ni povsem jasno, zato bomo preverili elektronsko preverjamo 75 za oziroma glasujemo. Konec glasovanja. O, sprijeto. Predlog spremembe 78 prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjena, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjena. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 85 za, proti, vzdržani, sprijeto. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprijeto sprejeto. Predlog spremembe 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 115 za, proti, vzdržani, sprejeto, 116 za, proti, vzdržani, sprejeto, 120 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj prehajamo k 142. Prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 422 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 154 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 158 za se oprošča samo drugi del, samo drugi del 158 za, proti, vzdržani, sprejeta. 163 za, proti, vzdržani, Sprejeto. 178 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj prehajamo k, k 217 za, samo drugi del proti. Ni povsem jasno, ali lahko preverimo. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto.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 vzdržani, zavrnjeno drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 197, drugi del in tretji del. Naprej glasujemo o drugem delu. 197 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjena. Tretji del za. Želite, da preverimo v redu? Preverjamo drugi del eh, predloga spremembe 197. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 32 proti 20. In zdaj pa glasujemo o tretjem delu za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za. Ne, nekateri želijo, da preverimo tretji del v redu. Glasujemo tretji del 197. Glasujemo. We did. We It was electronically checked. Ja, drugi del smo tudi že preverili elektronsko. Drugi del smo že preverili elektronsko, zdaj preverjamo tretji del. Zdaj preverjamo tretji del uh, predloga sprememe 197. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 proti 25. Kompromis 13. Za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 201 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 207, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, Mislim, da je sprejet tudi ta del, ampak mislim, da je bolje, da preverimo elektronsko. Glas, eh, glasujemo zdaj elektronsko o tretjem delu uh, številke 207. Predglasujemo 207. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27 proti 24. Prehajamo k 208 za proti zdržani sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli mesto 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Aman, eh, predlog smo imeli 233, samo prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo imeli 231 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 232 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis 16 bis za, proti, sprejeto. 250 za, proti, vzdržanje vzdržani. Ne, ne dvigujete rok, mislim, da je sprejeto. Želite, da preverimo? V redu bomo preverili. Ne, sprejeto. 253 za proti vzdržanje. Bomo preverili. Preverjamo 253. Ja, the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 254 za, proti, zdržani. Bomo preverili. Preverjamo 254, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 255 za, proti, vzdržani, sprejeto. 257 za, proti, vzdržani, sprejeto. 258 za, proti, vzdržani, sprejeto. 259 za, proti, vzdržani, sprejeto je zavrnjeno, 261 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo k 376 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 278 za, proti, vzdržani, sprijeta. 279 za, proti, vzdržani, sprijeta. 280 za, proti, vzdržani, sprijeta. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprijeta. 287 za, proti, vzdržani, sprijeta. 288 za, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 290 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20 za, proti,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 Predlog spremembe 314 za proti vzdržani sprejeto. 315 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 22 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 23 za proti vzdržani sprejeto. 335 za proti, vzdržani, zavrnjeno, no, 336 za, proti, vzdržani, sprejeto, 339 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 357 za. proti, zdržani, sprejeta. 358 za, proti, zdržani, sprejeta. 360 za, proti, zdržani, sprejeta. 361 za, proti, zdržani, sprejeta. 362 za, proti, zdržani, sprejeta. 363 za, proti, zdržani sprejeto, 365 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejeto, 368 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 372 za, proti, vzdržani, sprejeto. 374 za, proti vzdržani, sprejeto. 375 za, proti vzdržani, sprejeto. 377 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 29 za, proti vzdržani, sprejeto. 382 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 30 za, proti vzdržani, sprejeto kompromis 31 za, proti, zdržani, sprejeto, kompromis 32 za, 32 ponavlja predsedujoči, za, proti, zdržani, sprejeto, predlog spremembe 404 za, proti, zdržani, sprejeto, 405 za, proti, zdržani, sprejeto, kompromis 33 za, proti vzdržani, sprejeto. 420 za, proti vzdržani, sprejeto. Postopkovno vprašanje. Gospod Rubik, izvolite. Ja, rekti, odličen dan, pem in drugim sam. Hvala lepa. Pri kompromisu 34 209 ni pravilno naveden, zato želim to popraviti believes that permanent storage has a large r role to play in storing electricity. Tako bi to moralo biti navedeno in mislim, da bi moral tukaj biti plus. Hvala. Is... Mislim, da se vsi strinjamo, torej lahko glasujemo. Glasujemo o kompromisu 34 za, proti vzdržani sprejeta. Zdaj prehajamo k predlogu spremembe 209, to je ustno, uh, ustni predlog spremembe gospoda Rubiga za 2 nič 9, 209. 209, predlog spremembe 209. Zadnji stavek se glasi kot dodatek. That pumped storage has a large role to play in storing electricity. Ja. Okay. Redo za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 435 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 436, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeta. Drugi del, želite, da preverimo prvi del? V redu, eh, preverjamo 436. prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 30 proti 21, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 35 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 444 za proti vzdržani sprejeto, 447 za proti. Nihče ne dviguje roka. Kdo je za 447? Ne, se oproščamo do 450, vse to je brezpredmetno. Od 447 do 450. Zdaj glasujemo o predlogu spremembe 446. To je za 446, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 446. 4, 5, 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 4, 5, 8 za, proti, vzdržani, sprejeto 4, 5, 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 460 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 403 za, proti, zdržani, spre, zavrnjeno 461 za, proti, zdržani, zavrnjeno 462 za, proti, zdržani, sprejeto. Prehajamo k uvodnim izjavam. Predlog spremembe 11 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 12 za proti, vzdržani, sprijeto. 13. Prvi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Postopkovno vprašanje. Like table, uh... Želela bi vložiti ustni predlog spremembe in nadomestiti decarbonization s sustainability po posvetovanju z našim poročevalcem. Popolnoma podpiram to eh, zamenjavo in eh, na seznam sem dal plus. Torej, sustainability na mesto decarbonization v predlogu spremembe 14. Če vsi se oglašate, lahko glasujemo uh, o tem uh, ustnem predlogu spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis številka 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe številka 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno štiri, za pro, proti, vzdržani, zavrnjeno pet, za proti, vzdržani, sprejeto šest. Želite, da preverimo številko pet? V redu bomo preverili predlog spremembe številka pet. Glasujemo. Zaupam. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 46 za, 5 proti. Predlog spremembe številka 6. Za, proti, vzdržani, sprejeto. V svežnju glasujemo o predlogu spremembe 7 in 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto 9, 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa prehajamo k končnemu glasovanju. Glasujemo elektronsko, glasujemo prosim. the is it Konec glasovanja. 47 glasov za, 2 glasova proti. Čestitamo gospodu Busko. Naslednje glasovanje je nekoliko bolj zapleteno, upamo, da nam bo uspelo um, ga zaključiti seveda. Poročilo Goebbels o tobačnih in povezanih izdelkih začenjamo pri predlogu spremembe 483 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 99 za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 Konec glasovanja. Za, zavrnjeno. Torej 25 glasov proti. 1-1-5 za, proti, vzdržani. Ni povsem jasno. Mislim, da bi bilo dobro, da preverimo 115, glasujemo. konec glasovanja. Ja, sprejeto. 37 za, 12 proti, 1 vzdržan, 117 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjena, 118 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjena, 120 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem 124 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. 125 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116, eh, 126 za, proti, vzdržani, sprejeto. Je zavrnjeno. Ne, bomo preverili, pravi predsedujoči. 1, 2, 6, preverjamo amandma 126 za, ne, glasujemo. Ena, dva, šest. Konec glasovanja. Ja, je bilo odločno sprejeto. Zdaj pa glasujemo v svežnju o 127, 153 in 25 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potem glasovanje v svežnju od 128 do 139 eh, za, proti, sprejeti. Potem pa v svežnju 140 do 139. 147 za, proti, vzdržani, sprejeta. Ena, sto, se oproščamo, zdaj glasujemo najprej o 150, 150 za, proti, vzdržani, sprejeta. Zdaj pa 151 za proti, vzdržani, sprejeto 152 za, proti, vzdržani, sprejeto 154 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromisa B za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji. Eh, predlog spremembe je 216 za proti vzdržani, sprejeto. 217 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednje v svežnju 225-227 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Na to pa v svežnju od 250 do 252, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to pa naslednji svežen, ne, najprej predlog spremembe 9, pravi predsedujoči, ne. Od a, predloga spremembe 9 do 262 v svežnju za proti vzdržani sprijeto. Dva šest tri je bil umaknjen, torej 264 za proti. Postopkovno vprašanje, gospod Benson. Lahko govorite v mikrofon, prosim. 263 uh, eh, EPP je umaknil ta predlog spremembe. Ja, ampak glasujemo samo 264. V redu, v redu. Hvala, Benson, gospod Benson. 264 za. O tem pa moramo glasovati. Glasujemo o 264. Kdo je za? Proti? Zavrnjena. 266 želite preveriti? Ravno kar smo glasovali o 264 in želite, da to še enkrat preverimo elektronsko v redu, potem bomo preverili 264 z elektronskim glasovanjem. Okay, the vote is closed. Redu, konec glasovanja zavrnjeno. Prehajamo k 266. Kdo je za? Ne, je brezpredmetno. Zaproščam, pravi predsedujoči. Prijeli smo ta svežen od manjmaja 9 do 262, torej vsi predlogi spremembe 263, 265, se to odpada, je brezpredmetno. Zdaj bomo glasovali o 266 za. Proti. Mislim, da bomo morali preveriti tudi 266. Glasujemo. Konec glasovanja. 27 za, 22 proti, sprijeto. Potem imamo manjši svežen. 267 do 269 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa prehajamo k kompromisu E za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 306, 306 za, proti, vzdržani, sprijeto. 307 za, proti, vzdržani, sprijeto. 308 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa v svežnju od 309 do 313 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite, da preverimo kompromis F? V redu, glasujemo. Konec glasovanja je bilo sprejeto. 35 glasov za, 12 proti. Kompromis G za proti vzdržani. Sprejeto. 3, 6, 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3, 6, 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo spet glasovali v svežnju od 365 do 368 za, proti, vzdržani, sprejeto. 369 za proti vzdržani sprijeto. V svežnju od 370 do 372 za, proti vzdržani zavrnjeno. 373 za, proti vzdržani zavrnjeno. 374 za, proti vzdržani zavrnjeno. Potem pa skupaj 375 in 376 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 381 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. V svežnju od 380 do 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 384 do 91 v svežnju za, proti, vzdržani, zavrnjena. Ne, se oprošča predsedujoči sprejeta. Torej bomo preverili cel svežen od 384 do 391. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 glasov proti, 22 glasov za. Zdaj pa glasujemo od 392 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 393 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 394 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. 395 za, proti, vzdržani. Ni povsem jasno, zato mislim, da bo potrebno preveriti elektronsko glasujemo o 395. Konec glasovanja sprejeto 27 glasov za, 397 za, proti vzdržani sprejeto, 399 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 400 za, proti vzdržani sprejeto, 401 za, proti vzdržani zavrnjeno, 402 za, proti vzdržanje zavarjeno 403, za proti vzdržanje sprejeto. Potem prehajamo k 405 za proti vzdržanje sprejeto. 407 za proti vzdržanje vzdržani, zavrnjeno 408 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis I za, proti vzdržani, sprejeto. Štiri, tri, devet za zavrnjeno, 440 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 443 za, proti, vzdržani, spre, zavrnjeno, 451 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 19 za, skupaj za 468 za proti, vzdržani, sprejeto, predlog sprememb 20 za, proti, vzdržani, sprejeto, 496 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ne, ne, je bilo zavrnjeno. 469 je zavrnjeno. 470 za, proti, vzdržani, sprejeto. 471 za, proti, zdržani, zavrnjeno 400, ne, 474 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo v bloku o 475 in 476 za, proti, zdržani, sprejeto želite, da preverimo. V redu bomo preverili 475 in 476 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 24 glasov za. Zdaj glasujemo o 477 do 479 identični predlogi sprememb za, proti vzdržanje sprejeto, 480 za, proti vzdržanje in zavrnjeno, 482 za, proti. To pa ni povsem jasno, kaj ne? Kaj pravite, bi preverili 428? Konec glasovanja je bilo sprejeto 25 glasov za. Zdaj pa prehajamo k uvodnim izjavam. Predlog spremembe 21 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 22 za, proti, sprejeto. 23 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 24 za proti vzdržani sprejeto. 26 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis J za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremem številka 2 za proti vzdržani sprejeto. 40 za proti vzdržani sprejeto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 se oproščamo še enkrat za, proti, sprijeto. Predaj smo imeli 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 63 za, proti, vzdržani, sprijeto. Želite, da preverimo? Preverjamo 43, glasujemo. Konec glasovanja. Ja, ja, ni dvoma, je sprijeto. 40 glasov za. Zdaj glasujemo o naslednjem predlogu spremembe, številka 66 za, pro, za torej, proti, vzdržani, zavrnjena. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za proti vzdržanje. Sprejeto kompromis L za proti vzdržanje. Sprejeto. Predlog spremembe številka 3 za proti vzdržanje. Sprejeto. Kompromis M za proti vzdržanje. Sprejeto. Predlog spremembe 83 za proti vzdržanje proti, vzdržani, sprejeto, 84 za, proti, vzdržani, sprejeto, 5, e, 86 za, proti, vzdržani, sprejeto, 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 88, o, 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 91 za, proti, vzdržani, sprejeto, Potem prehajamo k 93 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 94, ne, se oproščamo, pravi predsedujoči 95 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 96 za, proti, vzdržani, sprijeto. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Prosim, izvolite. The vote is closed. Konec glasovanja. 37 glasov za, 10 proti, 3 vzdržani. Čestitke, gospod Goebbels. Naslednje glasovanje je povezano s proračunom 2014 mandat za trialog. Poročevalec je gospod Bütikofer. Prvi predlog spremembe je številka 2, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Številka 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Številka 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Številka 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Številka 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet številka 6, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Številka 7, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 8, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 9, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 11, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 12, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 10. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 1. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 18. Kdo je za, proti. To ni bilo jasno. Kdo je za, še enkrat. Prav. Vsi so za. Sprejet, torej. 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Prav tako sprejet. Končno glasovanje. Elektronsko. Glasujemo. Debate is closed. Konec glasovanja. 36 proti 1, 7 vzdržanih glasov, čestitke gospod Beauty Gofer. Še en glasovanje, samo enkrat bomo glasovali, gre za akcijski načrt za podjetništvo 2020, poročevalic je gospod Rubik, glasovali bomo elektronsko, glasujemo. You want the floor, Mr. Rubik? Ti, ti, če vas... Želite besedo, gospod Rubik? Ste prosili za besedo? Prav. Konec glasovanja. 37 proti enemu glasu, čestitke, gospod Rubik. Zaključili smo z glasovanjem. Najlepša hvala vsem za pomoč. Tokrat sem prvič predsedoval glasovanju. Najlepša hvala za pomoč on the point which is left is feedback. Mr. Kreutzmann is here. Mrs. Weiler yeah. is not here. Maybe we start with Mr. Kreutzmann. What we have left on the agenda today. Na današnjem dnevnem redu imamo še eno točko poročanja o potekajočih trialogih. Začeli bomo s programom Kosma. Gospoda, gospod Krojcman, valja ni, ni tukaj, tako da gospod Krojcman izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dobre novice imamo, ob enih popovdan imamo končni sestanek, govorili bomo o kosme in. Če želite imeti kakšne dodatne pogovore na štiri oči, potem prosim to počnite zunaj. tisti, ki želimo prisluhniti našemu poročevalcu, pa bomo ostali v dvorani in na ta način bomo slišali, kaj nam pravi. Jürgen. Ja, ok. Ja. Minutko bomo počakali. Tako bo bolje. We leave and then you can talk. <laughs> He's going to speak. Okay, so, I can make, I can make, bitte, it, ja. I can make it short. We, uh, Kratek sem lahko. Imeli smo štiri odprte razprave, eh, govorili smo o delegiranem aktu, našli smo rešitev na to prak 150 tisoč eh, evrov za poslovne transakcije, na to eh, mnenje, kar bi rad dodal svet, mislim, da smo to razrešili in pa proračun, o tem se bomo odločili eh, še danes. Ob enih eh, se bomo srečali, prej smo imeli sestanek poročevalcev v senci in mislim, da bomo ob enih prišli do končne rešitve v sklopu trialogov med svetom, parlamentom in komisijo. Predvsej optimističen sem, ob enih bomo videli več. Hvala. Okay, thank you, Mr. Hvala, gospod Krojcman. Želi kdo besedo? Ne. Gospod Valja ni tukaj, pogaja se. Tako da imamo samo še eno sporočilo in to so naslednji sestanki 8. julija od 15. do 18.30 in 9. julija od 9. do 12.30 razno, gospa Beres. Časa še imamo. Prav, to je vse za danes. Želim vam lep četrtek, lep vikend, lepo pot domov in se vidimo. Naslednje.